Good morning, colleagues. Um, welcome back. Dobro jutro. Drage kolegice in kolegi, dobrodošli nazaj. Upam, da ste preživeli lepo poletje. Začenjamo z sprejetjem dnevnega reda. Če nimate nobenih pripomb, je dnevni red sprejet. Najprej jezikovni režim danes. Danes ne bomo imeli tolmačenja danščine, maltiščine, hrvaščine, gelščine. Zato začenjamo za potrditvijo sklepov koordinatorjev skladu z členom 205. Gre za imenovanje poročevalce. Gospod Vistesen iz EKR je bil imenovan za poročevalca za sporazum med Evropsko unijo in Islandijo glede sklada za notranjo varnost. Gospod Jazdemera iz ELS za sklep eh, sveta o šengenskem, ki je mm, v povezavi z vizomskim informacijskim sistemom za Bulgarijo in Romune, gospod Dolten EKR, kot poročevalec eh, za EKRIS. Vem, da nas eh, čaka zelo pomembna točka, vendar vas vendarle prosim, da se tiho posedete. Gospa Sargentini je bila imenovana za poroševalko eh, za poročilo na lasno pobudo glede situacije na Mačarskem skladu z odločitvijo oziroma resolucijo 17. maja 2017, potem pa še mnenja. Gospod Škripek iz EKR za interoperabilnost elektronskih sistemov cestin, cestninjenja in s tem smo zaključili z potrditvijo sklepov koordinatorjev. Nekaj informacij še o delegiranih in implementiranih aktov, izvedbenih aktov. 24. augusta Evropski parlament prejel osnutek eh, izvedbenega sklepa komisije glede delovnega programa za 2017 in financiranja Evropske unije za notranji, eh, sklad za notranjo varnost eh, za preprečevanje kriminala in krizni menedžment eh, na osnovi uredbe 514 iz 2014, eh, kar smo eh, sporočili vsem članom Libe 25. augusta, notranji rok za vložitev pripomp je potekel. Če imate kakšne pripombe, lahko do 8. septembra še sporočite svoje komentarje. <clears throat> In še Eno sporočilo ob 11. imamo elektronsko glasovanje, zato pripravite glasovanje kartice. E, tretja točka, potrditev zapisnikov za sej 9. marca in 27. marca. Če nimate pripomp, veljajo zapisniki kot e, sprijeti. Zdaj pa prihajamo na četrto točko, kjer gre za nedavne dogodke na Poljskem in njihov vpliv na načelo pravne države. Gre za izmenjavo mnen z podpredsednikom komisije Francom Timmermansom. Z veseljem te pozdravljam, Franz, na to izmenjavo mnen. E, glede nedavnih dogodkov na Polskem, preden ti predam besedo, nekaj kronoloških podatkov o tem, kaj se je zgodilo do sedaj. 26. julija je komisija sprejela in objavila priporočilo, Glede stanja pravne države na polskem kot dopolnilo k dvema priporočiloma iz leta 2016. 13. januarja 2016 je komisija sprožila dialog o situaciji na polskem v okviru načela pravne države da bi spremljala razvoj dogodkov sploh, kar zadeva politične in pravne spore povezane z ustavnim sodiščem nejavnostjo, s sodb in sestavo ustavnega sodišča. 1. junija 2016 je komisija sprijela eh, mnenje glede pravne države na Polskem, da bi formalizirala oceno situacije. Temu mnenju sta sledili dve priporočili 27. julija 2016 in 21. decembra 2016, ki ga dopolnjuje novo priporočilo z dne 26. julija 2017. To zadnjo priporočilo predstavlja hude pomisleke glede stanja neodvisnosti sodstva zaradi sprejema eh, nedavne zakonodaje strani polskega parlamenta. Soočili so se z, prejšnjimi, z izpolnjevanjem prejšnjih priporočili in ugotovili, da gre za sistematično grožnjo za načelo pravne države in, nuj, in gre za nujno zadevo komisije je pozvala Poljsko, da se odzove v enem mesecu, preden spremlja naslednje ukrepe. Naša naloga v parlamentu in odboru Libe je, da prisluhnemo podpredsedniku Timmermansu, ki nam bo predstavil predlog eh, komisije. Najprej bomo prisluhnili prvem podpredsedniku komisije, potem pa bomo imeli izmenjavo mnen. Naj vas že sedaj opozorim, da bomo to naredili po členu 206. Vidim tudi druge člane, ne samo člane odbora Libe. Najprej bodo spregovorili člani odbora Libe, potem pa bomo poskušali porožno vključiti tudi ne člane odbora Libe. Deset minut bo spregovoril gospod Timmermans, naprej se javite k besedi in potem bomo skoordinirali vaše javljanje. Najprej bomo začeli s člani odbora Libe, potem pa bom poskušal biti, kar se da eh, sproščen glede sprijemanja tudi drugih govornikov. Gospoda Timmermansa bi prosil, da na koncu tudi odgovori na vaša vprašanja. Na voljo imamo uro in pol, zdi se veliko časa, ampak za Libe to res ni veliko. Vsak ima časa dve minuti. In vse prosim, da se držite odmerjenega časa za govor. Takoj pa lahko že prijavljate, se lahko začnete prijavljati k besedi. Zdaj pa bi prosil Franca, da začne svojim uvodom. Hvala lepa, gospod eh, predsednik. Na zadnje, ko smo govorili o tej zadevi v odboru, je bilo 21. marca. Moja naloga danes je, da eh, vas informiram o tem, kaj se je odslej dogajalo. odkar je parlament sprijel nekaj zakonov in sicer zakon o vrhovnem sodišču, o izobraževanju sodnikov in še dva pravosodna akta. 8. julija je komisija po eh, skrbni analizi ugotovila, da novi zakonodajni akti bistveno negativno vplivajo na neodvisnost sodstva na Poljske in predstavljajo si s tem sko grožnjo za načelo pravne države. Dva zakona sta doživela veto strani predsednika eh, Bude, vendar pa so eh, sta bila druga dva podpisana in prihodnost ostalih ni eh, znana. Zato smo pripravili novo priporočilo glede pravne države in sicer 26. julija mm, in ta dopolnjuje prejšnja priporočila in izraža hude pomisleke glede neodvisnosti sodstva na Polskem. E, poziva tudi polske oblasti, da ponovno spostavijo neodvisnost e, ustavnega sodišča kot garanta polske ustave. Pozvali smo Polsko, da se na to odzove v enem mesecu. 28. julija komisija tudi sproži postopek zaradi kršitve prava Evropske unije eh, preko rednih sodiščev po objavi isti dan. Prav tako smo zahtevali za eh, odziv v roku enega meseca. Komisija je eno leto ponabila za to, da je izpostavljala pomisleke glede Poljske, analizirali, odkrivali, opozarjali smo, poslali smo tri uh, priporočila in uh, sprožili tri um, postopke zaradi kršitve pred terenim sodiščem. Polska vlada ne želi slediti eh, ukrepom, ki jih je sprejelo Evropsko sodišče, kar zadeva sečno v gozdo Beljovečna in kar zadeva dekoncentracijo medijev. Jo, Bantajsen je tudi poslal pismo Polski glede pomisle komisije, kar zadeva določila Polske, ki uveljavljajo različne pokojninske dobe za ženske in moške. Po letih napredka pri doseganju enakosti med moškimi in ženskami je Polska zdaj edina evropska država, ki se premika v nasprotno smer. 28. augusta smo eh, prejeli odgovor na naš eh, tretje priporočilo. Predtem je Poljska dvakrat zahtevala na dodatna pojasnila, ki smo jih eh, takoj tudi posredovali. Še vedno analiziramo odgovor Poljske vendar lahko tudi izjav za medije strani Polske ugotavljamo, da ne gre za nobene konkretne ukrepe, ki bi jih eh, napovedala Polska v zvezi z priporočili komisije. Eh, osredotočili se bomo na motivacije in eh, argumente, ki so jih podali. Eh, o tem se bomo pogovarjali tudi v kolegijo komisije in eh, na določeni stopnje bomo zadeve predstavili tudi svetu. Naj vam povem eh, približno, kje smo. Veliko strani smo uporabili za to, da smo natančno opisali naše pomisleke in to storili čim bolj podrobno in celovito. Ko gre za pravno državo, imamo veliko pomisleko in eh, s tem se strinja tudi Beneška komisija, Združeni narodi, eh, o mreža predsednikov vrhovnih eh, sodišč in sodnih svetov, Združenja odvetnikov in nevladne organizacije. 16. maja smo imeli prvo obširno razpravo v svetu za splošne zadeve in gotovili, da gre pri pravni državi za skupni interes in skupno odgovornost med institucijami državami članice. Velika večina držav članic SMC podprla vlogo komisije in prizadevanja za to, da se eh, s to zadevo spopade. Pozvali smo Poljsko, da ponovno spostavi dialog za komisijo, zato da bi rešili odprta vprašanja in da bi lahko ustrezno informirali sve za splošne zadeve. Povabil sem polske ministre, da pridejo v Brusel na razpravo o teh zadevah nisem dobil še uradnega odgovora, v medijih pa sem eh, ugotovil, da minister ne vidi nobenega smisla v tem, da pride k nam na pogovore. Sam bi si želel dialoga, vendar pa na drugi strani očitno ni nobene želje, da bi se to tudi zgodilo. Smo pa odprti, kadarkoli bodo pripravljeni govoriti z nami, eh, bomo na to pripravljeni. Eh, neposredno izvoljen v Evropski parlament, mora odigrati pomembno vlogo in eh, to vlogo bo igral tudi naprej. Če je kakšna ključna vloga Evropske parlamenta, je v tem, eh, da podpre vrednote Evropske unije in načelo pravne države sodi med te. Polska vlada je vedno znova ponovila, da ne sprejema naše pomisleke, da izpolnjuje voljo ljudstva. Prav eh, tako so napadali eh, sile, kot se to pogosto dogaja, eh, postavili pod vprašaj legitimnost Evropske komisije in navaja, da ne dela nič drugega, kot so naredile tudi druge države članice. Vedno smo dejali, da naš cilj ni uvedba sankcij ali uporaba sedmega člena. Ravno nasprotno želimo si konstruktivn dialog, da bi bi rešili položaj z pravno državo na Poljskem. Hkrati pa smo tudi izrazali popolno odločnost, da uporabimo vsa urodja, ki jih imamo na voljo, kockadniki, pogodb, če bo to potrebno. Še vedno smo odprti za dialog, še vedno si prizadevamo za iskanje konstruktivnih rešitev, hkrati pa moramo notranje v komisiji z državami članicami v svetu in tukaj z vami v parlamentu uh, razpravljati o novi situaciji, ki se je pojavila v zvezi s tem. Temu se ne bomo odpovedali iz dveh temeljnih razlogov. Prvo je to, da je pravna država vrednota sama po sebi. Je to, kar smo. Je to, kar nas definira kot evropejce. Pravna država je temelj demokracije. Po drugi strani pa je to povezano tudi s tem, kako deluje Evropska unija. Najprej notranji trg. Notranji trg lahko deluje samo, če imamo medsebojno zaupanje med eh, državami, vladami, državljani, med podjetji, ki poslujejo v Evropski uniji. Ko pride do nekega spora, moramo biti vsi enaki pred eh, zakonom in vsi moramo imeti dostop do neodvisnih sodnikov. Kot veste, so nacionalni sodniki, evropski sodniki In sicer aplicirajo neposredno evropsko pravo, imajo tudi neposredni dostop do Evropskega sodišča. In to ne bo delovalo, če ta neposredni dostop blokira politično upletanje vlad. Neodvisnost eh, sodstva je ključnega pomena za delovanje celotnega evropskega sistema. Zanesti se je treba na to, da so nacionalni sodniki tudi evropski sodniki. Če se na to ni moč zanesti, prihajamo nazaj v situacijo, da partijska centrala določa odločitve sodišča in to bi pomenilo resen problem za Evropo. V tem smislu naj povem, da je neodvisnost nacionalnih sodnikov ključnega pomena za učinkovito sodelovanje med državami članicami na področju pravosodja in notranjih zadev na osnovi vzajemnega priznavanja sodb državnih sodišč z naprimer uredbo tudi Brusel 1 ali pa evropskim nalogom za prijetje. Seveda so, eh, je državam priporočila, obveščeno, kako bodo izvajali svoje pravne predpise. E, ni naloga Bruslja, da uveljavlja pravosodne reforme. Vendar pa smo mnenja, da pri pravosodnih e, reformah moramo spoštovati načelo pravne države. To so podpisale vse države članice, ko so se pridružile Evropski uniji in podpisale Evropsko pogodbo vsakdo, ki živi v Evropi, ima pravico, da se zanese na neodvisni nacionalni in evropski pravosodni sistem, ki je osvobojen vsakršnega vmešavanja strani eh, politike. V kolegijo bomo eh, sprijeli nove ukrepe in zelo nas zanima, kaj imate k temu povedali vi. Ohranjanje pravne države je skupna odgovornost vseh institucij in vseh držav članic. Seveda bomo o tem razpravljali tudi na seji ministrov sveta. In za konec bi se vam zahvalil še posebej temu odboru in njegovim članom za prizadevanja za ohranitev načela Evropske unije in rešitev situacije na Poljskem. Najlepša hvala. Thank you, first, Vice President, and thank you for... Hvala lepa, eh, gospod predsednik. Hvala lepa eh, tudi, da ste bili kratki. Zdaj imamo priložnost eh, vsakemu dati besedo, vsakemu, ki se je priglasil in ki je prisoten. Vsekakor pa vas prosim za disciplino, za jedrnatost. Zdaj ste vsi prisotni na seznamo. Vsak pa ima dve minuti na voljo. prosil bi tudi koordinatorja, da se držijo dveh minut eh, ali manj. Po koordinatorjih se bo odzval eh, podpredsednik komisije, potem pa bomo nadaljevali z seznamom ostalih govornikov. Eh, tudi tisti, ki niste iz Libeja, ste na seznamu. Vsi, ki ste se prijavili do sedaj, ste na seznamu. Zdaj pa bom zaključil seznam komisije govornikov. Začeli pa bomo z gospod Mecolo iz ELS. Hvala lepa, hvala lepa tudi gospodu Timermansu, da je danes eh, z nami. Situacija na Polske me je zaskrbljujoča, ni prvič, da razpravljamo o stanju pravne države v drža, v, na Polskem. In mislim, da tudi ne bo eh, zadnja razprava. V Malti sem, se, sem odraščala ko je papež Janez Pavel dajal upanje mladim v Evropi in vsi smo upali, da bo pravično zmagala. Vsi smo gledali na Poljsko in odločnost polskega naroda, da bodo izvedeli svojo revolucijo in zato so se borili, da bi postali člani Evropske unije in zato jih eh, podpiramo. Ampak eh, smo tudi evropejci, imamo eh, skupne meje, skupni trg in skupne vrednote, kar je nepomembne. Zato se moramo vsi postaviti za ohranjevanje naših skupnih vrednot v Evropski uniji in posamičnih državah članicah. Komisija je upravičeno sprejela svoje priporočile. In upravičeno se moramo postaviti za ljudi na polskem. Polske oblasti oporekajo eh, sklepom glede neodvisnosti sodstva. Takšno retoriko smo videli tudi eh, pri drugih eh, državah članicah, eh, kjer pravijo, da se Bruselj mešava tam, kjer nima kaj iskati, da je to nevarno. To je, to je nevarno, to je populistična politika. Komisija namreč mora ukrepati, ko gre za eh, grožnje pravni državi ampak te grožnje eh, so še vedno prisotne na polskem, eh, kar zadeva zakon o sodnem eh, svetu. Je tukaj lahko predsednik vložil veto po dnevih protestov, vendar pa vemo, da so v pripravi novi predlogi in še vedno ne vemo, kakšno obliko bodo imeli še dva zakona glede organizacije rednih sodišč, glede nacionalni šoli za sodnike so bili sprijeti in to ste tudi omenjali podpredsednik eh, komisije. Kaj se bo zgodilo sedaj? Kakšne so pričakovanja? Kako, prič kako se bodo odzvale polske oblasti? Lahko upamo, da konstruktivno, da ne bomo ogrozili našega političnega projekta. Hvala lepa, gospod Sipl za SND. Hvala lepa, hvala lepa tudi za to razpravo. Sama bi se ozretočila na nekaj pripomp. Mislim, da smo vsi, odkrat smo osvajali to Evropsko unijo, se zanašali na to, da bodo vse vse, države članice samo omnevno sledile vsem vrednotam, ki smo jih sprejeli, izvajale bodo eh, direktive in uredbe, ker smo se skupaj za to odločili in sledile bodo temu, za kar smo se dogovorili v evropski pogodbi, saj so jo tudi podpisale. To se nam je zdelo samo omevno. Zato so naše možnosti, da se odzovemo v primeru, da se to ne dogaja, nekoliko šipke. Veseli me, da se to ne dogaja da kritike ne prihajajo samo iz parlamenta in eh, komisije, temveč eh, tudi od polskih eh, državljanov. To je izjemnega pomena. Zato jih moramo podpreti. Ampak kaj lahko storimo? Če država članica ne sledi pravilom, ki jih je podpisala, Lahko seveda uvedemo postopek zaradi kršitve zakonodaje, ampak takšni postopki trajajo dolgo in medtem se lahko zadeve razvijajo naprej. Imamo tudi člen 7, ampak eh, dolgo je sedmi člen veljav kot nekaj zelo, zelo nevarnega. Do določene mere imamo torej zvezane roke. in težko delujemo. Zelo cenimo, da so vedno prvi koraki v tem, da zelo, zelo prijazno svetujemo v takšni eh, vladi, da jih opozorimo, da lahko s tem ogrozijo demokracijo in pravno državo. Vendar pa moramo imeti neke boljše možnosti za odziv v primeru, da to ne bo delovalo. Ne vem, kakšne ne bi to bile, ne vem, če kdorkoli ve. Boljše kot, da porabimo mesece in leta, preden se kaj spremeni. Hvala. Na mesto gospe Stevens, gospod Girek. Hvala lepa, gospod predsednik. Predsednik, govorili ste o evropskih vrednotah in zaradi tega sem presenečen, da niste spomnili, da se danes spominjamo 37. obletnice eh, eh, eh, stavke v Gdansku. To ni samo polska obletnica, temveč evropska. Delavci so odprli pot v uh, svobodo in varnost za celo Evropo. Sedaj bom pa nadaljeval v svoji materinščini. Gospod podpredsednik komisije, seveda imate uh, pravico, da drugače gledate na zadeve in opozicija to tudi uh, podpira. Imate podporo opozicije na polskem za ukrepe, ki jih sprejemate, vendar pa je ukrepe treba sprejemati v okviru zakonodaje. Evropska komisija ima pravico obsojati Polsko, Mačarsko, Češko, Nizozemsko ali katerokoli drugo državo članico, če krši določene vrednote, ki so opredeljene v drugem činu Evropske pogodbe, vendar pa mora to predstaviti svetu in eh, potrpežljivo počakati na njegovo odločitev takšne prošnje ne grejo po drugačni poti. Komisija mora eh, videti, da ni enotnosti v svetu, ko gre za obsodbe Poljske. Govoril sem o Mačarski. Mačarska si zasluži eh, spoštovanje. Eh, tudi Poljska ustava zasluži spoštovanje. Ne morete preprosto reči, da ni ustrezna situacija pri pravicah žensko gre za eh, zgodno upokojevanje, da gre tukaj za diskriminacijo. Eh, hkrati eh, pa se spravljate na Vrhovno sodišče. Vrhovno sodišče je jasno povedala, da je pravica do prečasne upokojitve ustavna pravica ki jo lahko uveljavlja vsak državljan, tudi ženske. Zato morate spoštovati našo ustavo. Ne smete uporabljati zakonodaje kot instrumenta. Končali smo z marksizmom, ki je na zakone gledal kot instrument eh, v rokah oblasti. Na to se ne želimo vrniti. Gospa Grisbek. <clears throat> Eh, hvala lepa, gospod eh, predsednik, gospod eh, podpredsednik. Najprej nekaj zelo splošnega, ker bodo tudi moji kolegi govorili o situaciji na Polskem. Izrazili bodo svoje strahove, pa tudi upanja s pričo dogodkov v tem tednu. Hvala lepa podpredsedniku Timmermansu za njegovo predstavitev. Sprožil je to pomembno razpravo in mi vidimo, kako si vsi delimo te naše evropske skrbi in želimo inteligenten eh, dialog, eh, da najdemo rešitve. Naj spomnim tudi, Eh, razloge, eh, ki jih je omenil eh, gospod Timmermans. Komisija je varuhinja pogodbe, mora poskrbiti za vse državljane, za vse države članice in za to, da to, da bo cela Evropa branila svoje vrednote. Torej, najprej je komisija izrazila svoje strahove, eh, predlagala dialog, izkoristila vsa sredstva, ki jih omogoča eh, pogodba. Eh, kolega Geremek pravi, da je zelo žalosten s pričo tega, kar se dogaja, s pričo sporočil polske vlade. Eh, nekako nam eh, postavljajo izziv, nekako hočejo reči evropejcem, eh, češ, da smo mi proti vladnim reformam. Ne, to ni res. Nas skrbi naslednje. Mi nočemo imeti neke lažne razprave. Nas skrbi eh, spoštovanje človekovih pravic in sicer eh, eh, glede na vse evropske državljane. In mi želimo, da storite vse za to, da se bo zagotovilo spoštovanje človekovih pravic. In na mesto dolgove koordinatorje gospa Spinelli. Hvala lepa, gospod eh, predsednik. Naj povem, da popolnoma podpiram pobudo komisije. Imam pa tudi nekaj vprašanj, ki bi jih eh, postavila. Prvo vprašanje se nanaša na eh, morebiten nesporazum v povezavi z naravo Evropske unije. Tukaj gre za majhen nesporazum to pravim? Ko smo videli odziv polske vlade na priporočilo komisije. Odziv polske vlade pravi, da pravosodna reforma ustreza družbenim pričakovanjem v državi, ki so se povečale. in na spremembe identitete države. In tukaj mislim, da je nesporazum. Konstitucionalna demokracija v Evropski uniji je predpogoj za članstvo v Evropski uniji in temelji na načelu pravne države. Pravna država ni eh, skupni interes, kot ste povedali, gre za abstraktno eh, vrednoto, ki pa je temelj oziroma okvir socialnih pričakovanj. Skozi njo se odražajo socialna pričakovanja. To je tisti nesporazum, ki ga moramo razrešiti. In še druga točka, kjer potrebujem eh, pojasnilo, je povezano z tem nesporazumom. Komisija mora zadeve jasno povedati, čeprav se strinjam, da gre za, stali, za zelo dobro stališče in da gre za pomembnost srečanja držav Višegrajske skupine. Sprašujem pa se, je sedmi člen dovolj kot instrument eh, za nadaljne ukrepanje? Zaenkrat nimamo večine, ki bi se zauzemila za njegovo uporabo. Zato se sprašujem, kakšni so drugi instrumenti, ki jih imamo na voljo. Parlament je o tem že razpravljal in eh, zanima eh, me, kakšni so drugi instrumenti. Za zaključek pa bi se vam vendarle zahvalila za eh, vaše delovanje na tem področju, kar je ključnega pomena za prihodnost Evropske unije. In za zelene, gospa Sargentini. Hvala lepa, gospod predsednik. Eh, najprej naj čestitam eh, kolego za obletnico eh, upora solidarnosti. To je bil ključni dogodek na vzhodu, kot tudi zahodu Evropske unije, ki je pripeljal do resničnih sprememb. Gospod komisar, popolnoma se strinjam za vašo analizo situacije na polskem. Zavrnitev sodišč vračanje beguncev iz Čečenije na belorusko mejo je tudi nekaj novega. Grožnje novinarjem in njihovo zapiranje zaradi neustreznosti njihovih člankov je zaskrbljujoč signal. Tukaj gre za sistematični odmik od načela pravne države. Tako je videti. Zato je vprašanje o tem, ali dialog zadošča in tudi, ali sploh eh, vodimo eh, dialog, eh, se lahko samo dva plešeta tango. Vladi je dovolj, da vladi dajemo možnost, da se odeleži tega dialoga. Mm, kar zadeva služitev sedmega člena, potem ni več poti nazaj. Mogoče še vse karte niso odprte na mizi, vendar pa eh, bi morali preseči dialog in storiti še nekaj. Ne smemo samo čakati, ker Varšava to preprosto izkorišča. Hvala lepa, gospa Winberg, za EFTD. Hvala lepa. Danes smo marsikaj že slišali in sprašujem se, kam gremo priporočila komisije. So uh, smiselna, ampak uh, da gremo tako daleč, da tako pritiskamo na polsko vlado. Ne vem. Eh, polske zadeve morajo reševati Poljaki na polske. Vprašanje je torej, kje je meja? Mislim, da smo šli predaleč, strinjala bi se z prejšnjimi govorniki iz Polske. Prvi podpredsednik eh, je, je eh, povedal, da bo prisluhnil tudi vsem drugim govornikom najprej in se potem odzval, zato bom dal besedo vsem, ki ste se prijavili in na koncu se bo eh, komisar odzval. Držite se pa svojega časa. Barbara Bočiska je naslednja. Gospod eh, predsednik, mislim, da se vsi ne zavedajo, da je Evropski parlament v letu 2005 sprijel odločitev, da je 1. august, oziroma da je 31. august dan solidarnosti, zato da bi počastili eh, vlogo Polske pri zagotavljanju miru in solidarnosti. To ni pomemben dan samo za Polsko, ampak tudi za celotno Evropsko unijo. To poletje je dokazalo, da si naša družba želi biti eh, svobodna, da podpira solidarnost, da podpira evropske eh, vrednote. Na deset tisoče Poljakov je šlo na ulice v 250 eh, mestih Evropske unije, zato da bi se postavili v bran sodstvo. Tam niso... Uh, bili zaradi delovnih pogojev, zaradi pokojnin ali česar koli drugega. Vsi ti ljudje so odšli na uh, ulico za to, da bi protestirali proti spremembam v demokraciji eh, Poljske. Ne želimo si, da bi bila demokracija samo neka fasada. Nažalost pa eh, Poljska vlada ne popušča in ne predlaga nobene konstruktivne rešitve če pozabimo, ministra, ki je eh, zavrnil eh, obisk eh, Bruslja. Gospod predsednik, če upoštevamo vse to, ne mislite, da Jaroslav Krčinski, to je bila namreč njegova zamisel, da na ta način reformira sodstvo, razume resno situacije? sploh, ko gre za odnos do Evropske unije. Mislite, da razume, kaj se dogaja? Mogoče bi bilo bolj učinkovito, da bi se osebno se stali z gospodom eh, Kačinskemu. Mogoče je boljše, da imate direktni stik. Eh. Gospod Boni. Eh, I will speak Polish. Kaj polsko bom govoril? Danes praznujemo obletnico dogodkov avgusta 1980. Leh Valenca je podpisal srednji sporozum in zdaj polska vlada pljuva eh, nanj. Solidarnost in Valenca so prinesli eh, svobodo, mir eh, in demokracijo na polsko vlada, govori o solidarnosti, vendar jo oni čuje in eh, polsko spravljajo iz Evropske unije in kršijo temeljna načela demokracije. Hvala lepa, gospod Timmermans, za vašo potrpežljivo z dialogo z Polsko. Hvala lepa za vašo objektivno oceno sistemske grožnje za pravno državo na Polske ki je predstavil tudi kolegi komisije. Na milijone Poljakov se z vami strinjajo. Na deset tisoče ljudi, ki so se odpravili na ulice v mesecu julijo, se strinjajo z vami. Veliko mladih je, ki želijo obraniti ostavo, neodvisno so sodstva, organizirali so odlične dogodke podpore z verigami svetlobe v velikih in malih mestih. Kako pa nameravate nadaljevati glede na odgovore eh, Poljske in glede na to, kaj se je že zgodilo v leto 2015 eh, pri spremembah ustavnega sodišča in uničenja njegove neodvisnosti? Ne moremo imeti neodvisnih ustavnih presoj brez neodvisnega ustavnega sodišča. Kako boste uveljavili prvi eh, člen? kako komentirate odziv ministra za zunanje zadeve glede pristojnosti Evropske komisije pri eh, zagotavljanju izpolnjevanja načela pravne države. Ali mislite, da mm, lahko komisija spreme več ukrepov in pride na eh, Evropsko sodišče eh, z začetkom postopka zaradi kršitve zakonodaje, glede na to, kar se je zgodilo z zakonom o organizaciji rednih sodišč. Gospe in gospodje, ko eh, smo gradili solidarnost, smo kričali na ulici, da ni miru brez solidarnosti. Danes kričimo, da ni miru brez pravne države. Hvala lepa. Thank you. Mr. Lopez Aguilar. Gospod Lopez Aguilar, dve minuti imate na voljo, tako vsi ostali. Hvala, gospod predsednik. Predvsej evropskih poslancev je izpostavljalo krizo iz leta 2008 in govorilo, da ni šlo za zgolj ekonomsko-finančno krizo, ampak za globjo krizo, moralno krizo, In vse takrat opažamo ta zdrs proti populizmu. V nekaterih državah eh, večinske, oziroma eh, stranke, ki imajo največjo večino v parlamentu, dobijo še dodatne sedeže kot nagrado. In to še krepi njihovo populistično, ponavadi populistično eh, razsežnost. To, kar se dogaja na polskem, je seveda zelo pomembno tudi za Evropsko unijo. Ljudje pravijo, da ne, smo nekako v parlamentu dvojnih standardov, da imamo dvojne standarde. Na eni strani kimamo komisiji, pa da hkrati tudi govorimo, da treba spoštovati delo Beneške komisije. Ampak poglejte, kaj se dogaja na polskem politiki pravijo, da so proti evropskim vrednotam, da nasprotujejo evropski demokraciji. Gospod Timmermans, precej nas je v tem parlamentu, ki eh, vam bomo sledili, karkoli boste že predlagali. Če bomo šli po poti sedmega člena, pač gremo. Dejali pa ste, da se to najverjetneje ne bo zgodilo, ker je ta postopek izjemno zapleten in ker potrebujete potem tudi kvalificirano uh, večino oziroma ustrezno večino v svetu. Tega se zavedamo. Ampak treba je stopnjevati pritisk na Polsko, tudi z omenjanjem sedmega člena pogodbe o delovanju Evropske unije. Ne na zadnje zato, ker so bile te m, politične reforme na Polskem reakcionarne, ker so uperjene zoper politične vrednote in podpirali vas bomo, ne glede na to, kar bi se strelili. Hvala. Gospa Vikström. Hvala, gospod Timmermans. Hvala za to, da ste prišli danes sem in povedali, kakšna je rešitev po vašem mnenju. Polska vlada je storila vse, kar je lahko, zato da bi zatrla človekove pravice in pa neodvisno pravosodje v tej državi. In Evropski parlament mora biti jasen. Borili se bomo proti temu do britkega konca. Poljska vlada se je lotila vsega, kar nam je pri srcu. Vse želi uničiti. In kadarkoli so na kocki človekove pravice, se torej predlagam eh, branje literature. Citiram gospoda Gombrovica. Ne polagam upa v doktrine, v institucije. Lahko stojim samo na svojih, lastnih dveh nogah. Ampak Poljak sem, um, zrasel sem gor tu na Polskem in mislim, da moram pogledati še globje vase, globje, nekam, kjer polskost izgine in ostane samo še um, človek. Konec navedka. Mislim, da je to navedek, ki bi ga moral vsakdo, ki premišlja o tem, kar se dogaja na Polskem, prebirati znova in znova. Torej, vprašati se moramo, vsi se moramo vprašati, kaj pomeni biti človek komisija mora storiti vse, kar je v njeni moči, da prepreči nadaljno eh, dogajanje eh, v tej smeri na polskem. Če se to res zgodi, bomo uh, izgubili vsi. Hvala. Hvala, gospod Engel. Hvala, Klod. Zame je predvsem zanimivo, da Evropski parlament in vsi mi vedno govorili, Eh, kako pomemben je bil boj solidarnosti in kako. Uh, dober je bil boj vodilnih mož tega gibanja. Ampak eh, po drugi strani polska vlada trenutno pravi, da je solidarnost sicer naredila nekaj, ampak da bo pozitivna deliščina tega gibanja ostala samo, če se bodo tudi ti ljudje strinjali z vladajočo koalicijo? Samo ena šestina eh, polskih državljanov pa je dejansko podprla vladajočo koalicijo. In ta nima tako velike večine, dejanske večine, kot se to zdi na prvi pogled. In upam, da bo prišlo tudi do kakšnih sprememb. Gospod podpredsednik, prihajamo do težave, ki sem jo. Eh, izpostavil že v preteklosti, težave z Mačarsko. Mačarska se vsaj dela, da se deluje z Evropsko unijo, Poljska pa ne. Poljski vladi je vse eno, kot kaže. Poljska vlada sploh, se sploh ne briga za to, kar se dogaja tu. In to je težava, ker ni dialoga. izkoristili smo že vse poti, vse možne poti in obstaja samo še ena rešitev, kajti dialoga ni več. Če pa nam ne bo uspelo upraviti tega zadnjega, končnega orodja, ki ga imamo na voljo, potem lahko zaključim, da torej podobne razprave, kot zdaj na polskem, pa v preteklosti na mačarskem, ne bodo uh, vzete resno ker Evropska unija ne bo imela nobene moči. Tako da vas res prosim, da tudi svet pridobite na svojo stran in da ukrepate. Hvala. No, Pripričan sem, da se bo komisija res odzvala na to točko. Gospod Videnhojcer, eh, naslednji, izvolite. Stališče komisije res občudujem, ker se komisija kaže kot varuhinja pogodb in želel bi si, da se to dogaja tudi na drugih področjih. To je pozitivno stališče, to je tudi vsebinsko zelo uh, zahtevno stališče, ampak polska vlada živi v nekem usporednem vesolju. Gre za mm, boj uh, proti liberalizma, gre za nek, neko zgodovinsko iskanje resnice ampak mislim, da to počne zgolj manjšina na polskem, ne pa večina tistih, ki so na ulicah. Gre predvsem za to, da je vsaka država članica del evropskega pravnega sistema, kajti obstaja skupen pravni red. In vse države, ki so podpisale kopenhanške Eh, kriterije oziroma merila so se k temu zavezale. Polska je pomemben sestavni del Evrope, bistven del Evrope. Jaz bi šel celo tako daleč in dejal, da bi Polska oziroma Evropska unija brez Polske bila nepopolna. Zato moramo prisluhniti ljudem na polskih ulicah in storiti vse za to, da bo Polska ostala v Evropi. Posledično tudi pozdravljam stališče Evropske komisije, da je treba s polsko vlado govoriti, da je treba voditi dialog. To je pomembno, seveda, ampak obstajajo tudi situacije, ko nekdo zavrača dialog. Nekje pač mora biti konec tega. Mora obstajati točka, od katere ne bo več povratka. In kot kaže, bomo to točko počasi dosegli. Zato je treba tudi razmisliti o našem aso iz rokava oziroma o sedmem členu to, kar se dogaja na Poljskem, se lahko zgodi tudi v drugih državah članicah. Hvala. Thank you very much. Najlepša hvala, gospod Zimmermans. Hvala za vaš, eh, vaš angažma. Vaš govor je bil res odličen. Tega vam ne pravim zato, ker eh, želim biti z vami prijatelj, ampak zato, ker eh, res občudujem vaše besede, ker upam, da res razumete polsko mentaliteto in pa razmišljanje polskih državljanov. Sam sem bil res nezadovoljen nad situacijo na polskem. Ampak letos poleti um, sem opazil spremembe. Lahko bi rekel, da sem ponosen, da je Poljska del višegrajske skupine, ampak nisem. Jaz sem bil vedno proti kakršnikoli sankcijam zoper Poljsko. Ampak zdaj smo začeli govoriti o solidarnosti in o letu 1980. Sam sem iz Čehoslovaške in nekoliko drugačne izkušnje imamo. 23. augusta leta 1968 smo mi doživeli naš uh, dan D. Ampak takrat je bil polski vojak tisti, ki je začel streljati proti našim državljanom. In kolegom lahko povem naslednje. Lahko sicer praznujem obletnico uh, leta 1980, ne moremo praznovati obletnice leta 1968. Če bomo izgubili demokratično načela, če bomo um, izgubili možnost dialoga, potem bo tudi Poljska uh, zašla v drugo smer. Hvala. Hvala, gospod Guillaume. Hvala lepa, gospod predsednik. Hvala lepa, gospod Timmermans, za vaše eh, odločno ukrepanje eh, za eh, spoštovanje pravne države v celi Evropi. Ob vseh težavah, ki jih to zastavlja. Kolegi so marsikaj že povedali o dogodkih, o tveganju za demokracijo na Polske in tudi jaz želim, da bi moje sporočilo bilo jasno. Eh, parlament se zauzema za vladavino prava. Imam vprašanje splošne narave. Pred nekaj meseci na Polskem sem eh, bila zelo vprašanje, senzibilna za besede Poljakov o demokraciji, o članstvu v EU, o evropski ideji. E, vesela sem, da se, se stvari premaknile v smeri Evrope. E, mi imamo pač različna orodja, različne instrumente. Kako vi ocenjujete e, občutek pripadnosti Poljakom evropski ideji in eh, kako pač eh, nameravate ukrepati glede tega. Hvala lepa. Hvala, gospa Intveld. Najlepša hvala, gospod predsednik. In pa hvala tudi gospodu komisarju. Pozdravljam vaše besede. Še bolj pa bi pozdravila kakršne koli ukrepe, ki bi privedli k ponovni uvedbi vladavine prava oziroma pravne države na Polskem. Ukrepati moramo zdaj, ne samo zato, da zagotovimo eh, vladavino prava po celotni Evropski uniji, ampak tudi zato, ker moramo ohraniti našo moralno avtoriteto po celotnem svetu. Vsi tisti, ki pravite, da Evropska unija nima avtoritete, da nima pristojnosti, se motite. Ja, to ima. To je, piše v drugem eh, členu pogodbe, kateremu, oziroma kateri se je tudi Poljska zavezala. Morda niste dovolj pozorni, ampak drugi člen je prvi vsebinski člen v pogodbi. Vse ostalo pride potem. Mislim, da tu ne gre samo za mm, eh, izvajanje pogodbe ali poštevanje pogodbe, ampak tudi za zaščito pravic polskih državljanov. Njihove pravice se kršijo. In ne gre samo za pravosodje, ampak eh, Judith Sargentini je že izpostavila druge države, sekanje gozdov, eh, kršenje pravic eh, prosilcev za azil, potem tudi še pravice žensk, pravica do svobodnega govora, pravice medijev, pravice mm, eh, nevladnih organizacij, akademske sfere in tako naprej. Obstaja oziroma prihaja do sistematične kršitve pravic na številnih področjih. Zdaj pa dvoje. Uh, Seveda pričakujemo in si želimo, da bo komisija predlagala uh, postopek po sedmem členu, ampak eh, treba tudi sprejeti resolucijo z tem Evropskega parlamenta, ker tudi mi kot Evropski parlament moramo storiti nekaj. Potem pa še druga zadeva, mehanizem v sklopu sedmega člena je m, eh, nastal kot posledica oziroma kot odgovor um, uspona Hajderja v Avstriji, ko je Hajder prišel v vlado, ampak gre za objektiven člen, ki na enak način obravnava vse države članice in res pričakujemo od Evropske komisije, da bo uporabila ta člen. Pri tem vas bomo podpirali, gospod komisar. Hvala. Hvala, gospod Gomeš. Prihajam iz Portugalske, iz države, ki ni kršila. Uh, vladavine prava, ampak ki so ji pa vseeno grozili z sankcijami, z prekinitvijo izplačil, zato ker ni upoštevala, pa, ker ni dosegala rezultatov, številk, ki jih je nalagala neka uredba, ampak vse to je bilo napačno. Zdaj govorimo o Polski in o kršitvah eh, vladavine prava v celotni Evropski uniji. Tu gre za temeljna vprašanja. Človekove pravice, pravice žensk, neodvisnost spravosodja, potem temeljne pravice, kot so pravice beguncev. In seveda se na to, oziroma se uh, to na polskem ne bi zgodilo, če bi komisija že prej, ko je šlo za podobne zadeve na mačarskem, ukrepala bolj jasno in bolj odločno. Dobro, zdaj je kar je in podpiram komisijo, da želi tako um, aktivno poseči v dogajanje na polskem. Ampak um, ne samo v sedmim členom, res morate biti, morate biti pogumni in ukrepati. Tudi, ko gre naprimer za ostavitev izplačili strukturnih fadov, skladov. Poljska je iz teh skladov prejela precej denarja in ta je bil eh, dobro uporabljen, kar je tudi vidno na polskem. Ampak, če Poljska ne bo pravna država, če ne bo vladavina prava, potem je treba to zamrzniti, vse dokler se stvari ne spremenijo. Želim si, da bi bila komisija pogumna na tem področju in pri tem vas bomo tudi podpirali. Kajti tukaj ne gre samo za Polsko, kot je že nekdo dejal, tu gre za pravo, za vladavino prava, za pravno državo in za temena načela, ki mora veljati v celotni Evropski uniji. Gre za vse tiste eh, eh, ljudi, za moške in ženske, ki so se takrat v Gdansku uprli v okviru solidarnosti in tudi za te ljudi gre. Hvala. Hvala, gospod Jezek. Ježek, izvolite. Najlepša hvala, gospod predsednik odzval bi se na komentarje tistih, ki so govorili o morda pretiranem pritisku na Polsko. Jaz bi želel omeniti, da tudi Poljska so podpisnica Lizbonske pogodbe, kar pomeni tudi za njo veljajo obveznosti, pravila in zakonodaja, če se to ne spoštuje. Potem pač pride do postopkov, ki jih mora nadzorovati Evropska komisija, to je njeno delo. Seveda nihče ni vesel nad tem, nihče ni zadovoljen, da se to dogaja, ker obstajajo številna druga, bolj pereča vprašanja. Ampak, kot je že bilo rečeno, tu ne gre samo za polsko težavo, polsko vprašanje, gre za vprašanje skupnih pravil, skupnih vrednot. In kot je dejal prvi podpredsednik komisije, eh, se polska sodišča ukvarjajo z zadevami, ki so tudi pomembna za celotno Evropsko unijo. S primeri, ki so povezani s skupnim trgom, naprimer. In zato je treba zagotoviti neodvisnost polskih sodišč. Ta ne more biti in ne sme biti pod vprašanjem. Se pa na polskem dogajajo še večje zadeve. Vemo, da si polska vlada ne želi stopiti v nek aktiven uradni dialog z Evropsko komisijo zaradi tega. In vse to je del um, uradnega postopka morda bi lahko zato tudi pozval katerega od kolegov ali kolegic, da stopi v stik s polskimi poslanci ali s polskimi eh, predstavniki in na ta način spodbudi dialog. Hvala. Hvala. Hvala tudi, ker ste bili kratki. Gospa Lunaček, izvolite. Hvala, gospod predsednik. Tudi jaz bi se zahvalila gospodu podpredsedniku Timermansu za to, kar je in kar je komisija storila do sedaj. Želim pa tudi še enkrat čestititi polskemu eh, ljudstvu oziroma državljanom za pogumno ustajo, ki se je zate, začela leta 1980, takrat pod imenom Solidarnost. In solidarnost je postala tudi simbol upora za številne eh, v Evropi. Gre za željo in upanje po svobodi, po pravici, po neodvisnosti, tako v pravosodju, kot tudi medijev in družbene splošno. In to je nekaj, kar se nam je tudi takrat v Evropi zdelo tako um, dobro, torej, da je prišlo do spontanega upora znotraj družbe. Ampak tudi zdaj gre za podobno stvar. Milijoni uh, Poljakov in Poljake, ki so letos poleti šli na ulice, prav tako želijo solidarnost, evropsko solidarnost. In kot je že bilo rečeno, gre za polske in evropske vrednote, ki so zdaj v nevarnosti. Pravna država, neodvisnost pravosodja, oboje enakotski, to sta dve ključni zadevi. In gospod Podpredsednik Timmermans, želim si še jasnejših besed z vaše strani. Gre za sistematično kršitev evropskih vrednot in pa vladavine prava. Polska vlada, da smo bolj natančni, uničuje eh, zakonsko delitev moči oziroma pooblastil. Če ne bo neodvisnega sodstva, potem tudi eh, ogrožamo s tem skupni trg. Pravice medijev, pravice žensk, Potem je tu še eh, biolet, eh, torej pragost bioleca, ki ga želi polska vlada posekati. Tudi to je velika kršitev. Gospod Timmermans, če komisija zdaj ne bo sprožila postopka po sedmem členu, potem mislim, da bomo zapravili našo verodostojnost, verodostojnost Evropske unije, tako in navznotraj, kot tudi navzven, eh, napram našim sosednjim državam, ki nas torej, ki od nas pričakujejo, da bomo ukrepali tudi v sklopu v pristopnih pogajanj. Hvala. Hvala, gospod Focht. Najlepša hvala, gospod predsednik. Spoštovane kolegice in kolegi, gospod Timmermans, dejali ste, da smo politično gledano neutralni, ko gre za pravno državo oziroma vladavino prava. Ampak kdo vam to sploh še lahko verjame po m, mm, ukrepih, ki ste jih izvedli? Vi in pa komisija že več mesecev vplivate na javno mnenje na polskem. Podpirate ali skušate podpirati opozicijo. S tem pa delujete zoper večinsko voljo polskega ljudstva. Naspomnim se, da bi do te vlade prišlo zaradi nekih nepoštenih volitev, nedemokratičnih volitev. Na polskem so bile izvedene demokratične, svobodne volitve, kjer lahko tudi vse politične stranke svobodno kandidirajo. Zato gre, prosim, da ste jasni. Želite razbiti monokulturne kulture v Evropi, razbiti nacionalne države in zato gre. Ne zanimajo vas drevesa v pragozdu ki jih zdaj seka. Gre za migracijsko politiko, ki jo izvaja polska vlada in ki ni všeč ne Evropski komisiji, ne komu drugemu v Evropi. In zato gre. Ampak v Evropi še obstajajo države, ki so svobodne, ki izvajajo svobodne velitve in ki tudi delujejo eh, na temelju svobodne volje Eh, njenih ljudi. To je Poljska in nočem, da pride do kakšnega postopka kršitve pogodbe eh, v zvezi s Poljsko. V nasprotju z mojo državo, z Nemčijo, je Poljska svobodna država, suverena država, država, ki lahko sama odloča o usodi svojih ljudi in pa o prihodnosti svoje države. No, res je dobro slišati tudi drugačna mnenja. V začetku razprave sem dejal, da bomo v mm, sklopu postopka iz člena 206 eh, poslovnika dali besedo tudi nekaterim članom, ki ni, oziroma poslancem, ki niso člani odbora Libe. Ampak morda bi najprej dal besedo gospodu Timermansu, da se lahko odzove. oziroma prosim tudi eh, poslance, ki niso člani odbora Libe, da se držijo predpisanega časa za govor. Minute imate na voljo. Če boste to prekoračili, potem ne bomo imeli časa za odgovor strani gospoda Timermansa. Gospod Črnecki je prvi, izvolite. Minute imate. Gospod predsednik, najlepša hvala za besedo. Eno zadevo bi izpostavili. Na 2008 je Evropska komisija odgovarjala na vprašanja polskih sodnikov in takrat je eh, dejala, da se ne želi umešavati v neodvisne zadeve povezane s polskim pravosodjem. Zdaj pa počnete ravno obratno. Ali so to dvojni standardi, gospod komisar? Dejal bi, da v številnih državah Evropske unije, ki jih zdaj tu zastopajo poslanci, ki so govorili pred menoj, eh, poznajo identične rešitve, identične rešitve, ki jih trenutno predlaga in izvaja polska vlada. Povedal pa bi tudi še, da imamo vtis, da v tej dvorani ne poteka razprava na podlagi argumentov, ampak na podlagi mitov, ki so povezani s Polsko.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 Ko gre za Polsko, imam res visoka pričakovanja. Želim si, da bi bilo pri nas na voljo dovolj delovnih mest, dovolj denarja in da bi bila Polska svobodna ter varna država. 80 odstotkov ljudi na Polskem ve, da je naše članstvo v Evropski uniji in pa NATO predstavljata predpogoj za dobro življenje, za blagostanje mm, državljanov Polske. Ampak naša vlada želi iti v konflikt, po poti konflikta. Treba pa je vedeti, da gre tu za širše zadeve. Želim si, da bi bila Poljska eh, spoštovan, ugleden partner, ne samo Evropski uniji, tudi širše. Pripričan sem, da mm, bi morali upoštevati eh, Evropsko unijo in pa tudi Evropsko komisijo. Lizbonska pogodba je bila podpisana strani vladajoče, torej naše polske vladajoče stranke oziroma uh, vladne koalicije v prejšnjem uh, mandatu. Kar pa zdaj sankcije? Sankcije ne bodo kaznovale samo tisto eno šestino ljudi, ampak ostalih pet šestin ljudi, ki želijo ostati v Evropski uniji. Hvala. Hvala, gospod predsednik. Poljska je država, kjer eh, poznamo zgodovino prava, je demokratična država. In ne, želi, torej ne razumem, zakaj želite ta proevropski karakter Polske eh, spremeniti. Govorimo o vrednotah, ampak o katerih vrednotah? Spomnite se, kaj so bile evropske vrednote na začetku Evropske unije. Zato gre za vrednote. Govorite Oziroma, meni se tudi to, kar je povedal papež Janez Pavel II., da Evropa rabi Polsko. Govorite tudi o solidarnosti. Komisar, še enkrat vas želim opomniti na to, da je bila evropska solidarnost pokopana ali zakopana na dno Balskega morja skupaj z, severnim, s plinovodom Severni tok. trenutni sistem je bil naravnan tako, da lahko močni vladajo šipkim. V Varšavi so bili ljudje eh, prisilno izseljeni iz svojih stanovanj v času, ko je bila na oblasti eh, stranka Donalda Tuska. Kaj pa vsi tisti brezdomni otroci, Komisija pa je dejala, da eh, to ni v njeni pristojnosti. Gre samo zato, da podpirate socialiste in levičarje. Um, no- Kolegi, do zdaj ste bili predvsej disciplinirani in prosim, da tako tudi nadaljujete. Dodatnim govornikom dam na voljo samo čas, če, eh, možnost, če boste govorili za minuto. Ne dlje. Gospod Karski, gospod Karski, izvolite. Minuto imate na voljo. Eno minuto imate. Hvala lepa. Mislim, da bi morali razpravljati o resnici in zaradi tega ne razumem govora gospoda Timmermansa. Če govorite o reformi sodstva, morate razumeti eno stvar ni bilo ponujene nobene rešitve, ki eh, ne bi eh, veljala tudi v drugi državi članici. Mi smo sprejeli rešitev, ki je eh, veljala tudi že drugot po Evropski uniji in vi pravite, da nočete, da bi sodnike klicali iz central strank. Morda bi lahko govorili o tem z gospodom Tuskom. Morda bi on lahko povedal kakšno zgodbico iz časa, ko je bil premije. Eh, tedaj je namreč nek novinar klical sodnika iz eh, mesta, iz katerega je prihajal Tusk. Rekel je, da kliče eh, v imenu Tuska in naj zastopa Eh, določeno stališče v neki zadevi in ta sodnik je rekel da in je še vedno na položaju. Eh, no, moram reči, da ne smemo nadaljevati eh, te seje na način, da dopuščamo osebna zmerjanja članov, ki niso člani Libeja. No, glede tega se strinjam. mislim, eh, da je dovolj, da smo slišali pet eh, predstavnikov, pet poslancev, ki niso na seznamu Libeja. Eh, imamo samo še 15 minut za odgovor. Hvala lepa za postopkovno vprašanje. Morda ste me poslušali. E, mi smo že vzeli pet govornikov seznama poslancev, ki niso v Libeju in prvi podpredsednik sedaj dobi besedo, da odgovori na vprašanja. Hvala lepa, gospod e, predsednik. Ali me poslušate? Sedaj bomo poslušali prvega podpredsednika, prosim za mir. Hvala lepa gospod predsednik. Um, ne bom vzel vašega postopkovnega vprašanja, gospod podpredsednik. Eh, eh, jaz sem sosed gospoda Klasfondemskega, ki je prosil za sodelovanje v naši razpravi. Ne razumem, zakaj mu tega ne dopustite. Gospod Jurek, uporabil sem pravilo 26, prosim, da se ostavite in besedo dobi prvi podpredsednik. Hvala lepa, gospod predsednik. Bil sem študent leta 1980 in živo se spominjam Leha Valence, ki se je zauzemal za skupne evropske vrednote. Živo se eh, spominjam tega v 80-ih letih. Bil sem študent, potem pa tudi vojak. Eh, mislili smo tedaj, da je delitev Evrope večna, eh, da se je ne da prekiniti, eh, da potrebujemo stabilnost. Vendar se je zgodila solidarnost, karta 77, ki je pravzaprav ohranjala pri življenju misel o nedeljeni Evropi. Brez njih bi Evropa bila danes tudi še razdeljena ob različnih linijah. In sicer ne glede na to, kdo je na oblasti v Rusiji danes ali pa včeraj. Mnogim je pač bila všeč misel deljene Evrope. Mi smo se borili za enotnost. Evropsko enotnost, ki temelji na skupnih vrednotah, enotnost, ki temelji na pravu, ki temelji na spoštovanju prava, pogodb, ki so jih eh, podpisali in ratificirali suvereni parlamenti. In če v teh pogodbah piše, da je dožnost komisije, da zagotovi, da države članice spoštujejo eh, pogodbe, ki so jih podpisale in ratificirale, potem bo ta komisija to dožnost vzela resno, čeprav je to politično morda izredno težko. Jaz trdim, da je Poljska danes bolj suverena in svobodna da ima bolj eh, varne meje kot dolga stoletja v preteklosti. Tisoč let morda eh, Poljaki niso bili tako svobodni, da odločajo o lastni usodi. Eh, Polsko so prerivali, odrivali na evropskem eh, zemljevitu. Eh, ko je bila Nemčija močna, je polska meja bila 300 metrov proti vzhodu, eh, ko je Rusija močna, je 300 metrov premaknjena proti zahodu. In jaz ne sprejmem, če ljudje rečejo, da Evropska unija jemlje polski suverenost. Ne. Eh, ustvarja suverenost v Evropi, ki je Poljska stoletja ni imela in to je dobro za nas vse. In jaz si ne morem predstavljati uspešne Evropske unije brez uspešne integrirane Poljske v Evropske unije. Če govorimo danes eh, o vladovini prava v Poljski, govorimo o usodi eh, Evrope, celine, tu ne gre samo za Polsko. To sem hotel povedati, to je ozadje in tako jaz gledam na situacijo, tako resno je. In tisti, ki pravijo, da uh, je komisija razumela vse narobe, naj povem, mi se vsi strinjamo. Naprimer, Beneška komisija je opravila analizo in sicer na prošnjo polske vlade. Poljska vlada je prosila za to analizo, jo je dobila, pa ji ni bila všeč in zato jo je ignorirala. In če pravite, da komisija ničesar ne razume, prosim, pogledajte naokrog, mi nismo edini s svojim stališčem. In naj to tudi poudarim. Ko smo govorili maja v svetu o tem vprašanju, to tudi dosti krat spregledate, je velika večina držav članic podprla komisijo. Tu ne ravna komisija sama in tudi parlament je bil glede tega zelo jasen. Tri institucije delajo vse, kar je v njihovih močeh, da pomagajo Polski, da razreši situacijo. dobili smo odgovore polske vlade, odgovorili smo na nje. Eh, vendar to pravim, ker so določena vprašanja danes izpostavljena. Prosim, eh, ne eh, sprejmite odgovora, da imajo druge države članice identične rešitve. To bomo še razložili, vendar to ne drži. Ni nobene države, kjer bi minister za pravosodje lahko samovoljno odpustil uh, sodnika, uh, ne da bi bili pač jasni uh, pogoji uh, opredeljeni za najemanje, odpuščanje uh, sodnikov. Če nekdo trdi, da to ne drži, si oglejte besedila. Mi smo si jih ogledali. mi smo napisali priporočila zelo nadrobno. Poljska nam je napisala čez poletje dve pisni in prosila za pojasnila. Mi smo se tako, takoj odzvali in poslali pojasnila. Prosim, oglejte si ta besedila. In kar se mi zdi zanimivo in ironično, je, Eh, to stalno zahtevanje spoštovanja in mislim, da smo to pokazali. Vedno sem bil zelo spoštljiv, vendar eh, to ni bilo dvostransko. Eh, mi smo odprti za dialog. Vseeno mi je, če me osebno napadajo, mi pravijo, da sem neumen, nekompetenten in tako naprej. Jaz sem vedno za dialog, kajti zadeva je pomembna za prihodnost Evrope. Vendar, eh, prišel bo trenutek, ko se moramo odločiti. Ali bomo opustili vprašanje, ker je politično preveč težavno, ali pa bomo uporabili vse instrumente, ki jih imamo na voljo. In danes vam pravim, da ne bo nesporazuma. Nikakor ne moremo opustiti vprašanja, čež da je politično pretežavno, kajti posledice za EU kot celoto so so prevelike, če se podvomi o ločitvi med eh, različnimi vejami oblasti. In komisija bo uporabila vse instrumente, ko, so, ko je uh, ogrožena delitev uh, oblasti. Glede tega želim biti res jasen tu ne gre samo za načelno vprašanje vladavine prava, tu gre za delovanje EU v vseh vidikih. To je odvisno od neodvisnosti sodstva, od uh, jasne uh, ločitve treh uh, uh, vej oblasti. In mi moramo pravzaprav pomagati državam članicam, da ne hodijo po napačni poti. Za to gre. In naj bom eh, jasen tudi glede naslednjega vprašanja. Na koncu bodo o usodi uh, eh, Polske odločali samo Poljaki. Mi tega ne moremo, niče med nami. E, mi pa lahko storimo in moramo storiti, smo dolžni storiti, uh, da rečemo, da menimo, da pogodbe Eh, ki so jih eh, podpisale in ratificirale države eh, članice, da so kršene in tu moramo ukrepati. Če komisija ne bi ukrepala, bi zanemarjala svoje dožnosti. To je moja dožnost, to je dožnost komisije in naj samo rečem zaradi jasnosti, ker sem slišal veliko tega. Tu ne gre za osebno vprašanje, Tu ne govorim jaz kot oseba. Ko govorim, govorim v imenu komisije. In komisija je glede tega enotna. In ko govorim, govorim tudi v imenu uh, mnogih, uh, mnogih držav članic, uh, kot vidim. In poslušal sem vas in imam občutek, da govorim tudi v imenu večine Evropskega parlamenta, ko govorim o tem. Hvala lepa. Hvala lepa, prvi podpredsednik. O tem eh, bomo govorili tudi s koordinatorji, odzvali se bomo eh, in hvala lepa za vaš uvod, eh, hvala lepa tudi poslancem za disciplinirano razpravo in sedaj nadaljujemo z naslednjo točko. colleagues, um, if you're leaving, please leave quiet. Eh, kolegice in kolegi, če zapuščate dvorano, prosim tiho, ker imamo še eno točko na dnevnem redu. Prosim tiho. Hvala. Imate postopkovno vprašanje? Prosim hitro. Eno minuto imate. Prosim. Eh, hvala lepa, gospod eh, predsednik ne želim spodkopavati vaše pravice, da skrajšate seznam govornikov, ki niso člani tega odbora. Problem pa je v tem, da ste rekli, da eh, vsi eh, poslanci, ki niso člani Libeja in so zaprosili za besedo, da jo bodo dobili. Profesor Krasnodamski je prosil za besedo na samem začetku, pa ni dobil besede. Jaz sem eh, prevzel besedo na isti način kot mnogi drugi. Prosim, da spoštujete pravico enakosti pri eh, pravici do govora. Hvala lepa eh, za to, da ste postopkovno vprašanje zastavili mirno. Vzel sem pet eh, poslancev, ki niso člani Libeja. Mislim, da je to zadostno. In morali smo pustiti dovolj časa eh, podpredsedniku Timmermansu za odgovor, sicer bi nam zmanjkalo časa. Hvala lepa za eh, mirno predstavitev vašega postopkovnega vprašanja. Eh, kolegice in kolegi, prejdimo k naslednji točki, digitalni trgovinski strategiji naproti, to bo verjetno manj kontroverzno vprašanje. Tu gre za Eh, poročilo Inte Marijete Šake iz Aldeja eh, in bilo je dogovorjeno že decembra, da bomo pripravili mnenja v zvezi z pristojnostjo eh, Libeja, tu gre torej za pristojnosti na področju varstva podatkov in podobno. Eh, to je poročilo, ki prihaja v pravem času, saj imamo eh, pogajanja o prosti trgovini z Japonsko, ki se zaključujejo in eh, tudi 11. ministrsko srečanje STO-ja se bo osredotočilo na digitalna vprašanja. Angelika Mlinar je pripravila za Libe mnenje, prosim, da predstavite to svoje mnenje. Hvala lepa, po tej vroči razpravi se vračamo k običajnemu delu. Upam, da se bomo vsi pomirili. E, tu gre za izmenjavo digitalne e, trgovine, torej e, to zadeva evropska podjetja vseh velik kosti. E, digitalni pretoki pred 15 leti niso obstajali, e, sedaj pa imajo večji e, učinek na e, BDP kot e, tradicionalna trgovina. Spreminja se koncept trgovine. E, včasih e, je šlo samo za izmenjavo e, blaga in sedaj pa storitve predstavljajo tri četrtine evropske Eh, eh, BDP-ja in to lahko poteka tudi po eh, digitalni poti. Tu potrebujemo seveda in mednarodna pravila. Ta bi morali razvijati z istro hitrostjo kot to vrstno trgovino, vendar tega ni in to je seveda izziv za EU kot skupnost vrednot in mi seveda želimo čim više možne standarde po svetu. Mi moramo v mednarodnih eh, sporazumih zagotoviti, da se bodo spoštovali evropski standardi eh, za eh, varstvo podatkov. Torej, o tem se danes ne pogajamo. Aki EU e že omogoča prosti pretok podatkov. Treba je torej zagotoviti preučevanje eh, varstva podatkov v tretjih eh, državah. Eh, mi imamo dve dodatni opciji za olajšanje izmenjave podatkov. Seveda ne želimo digitalnega protekcionizma, ne želimo ne utemeljenih zahtev, vendar EU mora Eh, imeti možnost, eh, da eh, prepove predelavo, obdelavo podatkov v tretjih državah, če te ne spoštujejo evropskih pravil in treba je zagotoviti visoke standarde varstva podatkov in olajševati Eh, digitalno trgovino. Eh, vse to mora iti z roko v roke. Imam pa seveda tudi vprašanje za nadzornika podatkov. Kaj je po vašem mnenju najvišja možna raven zaščite podatkov v teh mednarodnih eh, sporazumih in ali eh, bodo ti sporazumi eh, vključevali tudi izmenjavo podatkov in eh, eh, ugotavljanje skladnosti, ustreznosti? Torej, gospod Radev bi sedaj dobil besedo za ELS, vendar ga ni, gospa Silva. E, hvala lepa. E, kot rečeno, jaz bom nadomeščala gospoda Radeva, ki ga danes ni tukaj, internetne tehnologije in digitalizacija vsakega vedika našega življenja, e, od vsakodnevnih aktivnosti do poslovanja se je povečala, eh, pretoke podatkov so se močno povečali in tu nastajajo eh, milijarde ekonomske rasti. Eh, po krizi je bilo ugotovljeno, da pravzaprav pravila ne upoštevajo ustrezno nove resničnosti. Eh, prihaja do podatkovnega protekcionizma. Eh, vse, vse škodi tudi evropskim podjetjem. Eh, Svoboden eh, čezmejni protok podatkov je pomemben za razvoj eh, gospodarstva. Se pravi, neomejen eh, pretok podatkov in hkrati varstvo osebnih podatkov mora iti skladno in Mi moramo sodelovati v mednarodnih forumih, eh, uveljaviti eh, evropska stališča. Eh, komisija mora razpravljati z mednarodnimi partnerji o odločanju o ustreznosti. Torej, mi moramo nadaljevati z našo razpravo na evropski ravni. Gospod Radev se veseli razprave eh, s drugimi poročevalci v senci. Hvala lepa. Gospa Grapini. Hvala lepa, gospod predsednik. Od samega začetka naj eh, povem, da je prav, da ima Libe mnenje na tem področju področju. Če si ogledamo pogodbe, saj smo o njih veliko govorili danes eh, do povdne, te pogodbe promovirajo vrednote, želijo pomagati slabo razvitim državam, hkrati pa moramo promovirati socialne, okoljske standarde in spoštovanje eh, človekovih pravic po svetu. Torej je eh, mnenje odbora Libe zelo pomembno. Naj povem naslednje. Vsi trgovinski sporazumi, vse trgovinske politike Evropske unije so močan instrument za spodbujanje človekovih pravic v tretjih državah, dokler so ti trgovinski sporazumi etični, pregledni eh, in ne škodujejo. Eh, nobeni eh, od podpisnic. Jaz verjamem v tako zunanjo politiko, eh, ki podpira razvoj. Digitalno trgovino najdemo povsod in velike korporacije pritiskajo na MSP-je in zaradi tega bi to poročilo na lastno pobudo moralo prenesti tudi konkretne rezultate. Upam, da se bo to zgodilo eh, v tem primeru. Digitalna eh, revolucija je prinesla mnoga nova vprašanja glede zaščite potrošnikov, varstva osebnih podatkov v EU, pa tudi na mednarodni ravni. Parlament in komisija bi eh, morala poskrbeti za to, da se spoštujejo temeljne pravice evropskih državljanov, eh, pravice do zasebnega življenja in tako naprej. Eh, mislim, da vsi dobivamo vprašanja naših eh, volilnih okrožij glede sistema, ki smo ga vzpostavili za varstvo podatkov. Uh, mislim, da moramo določiti tudi pravila eh, za elektronsko digitalno trgovino in čezmejni pretok podatkov, zato da bi zašitili zaupnost podatkov. Uh, ne moremo narediti koraka nazaj. Mi moramo razvijati eh, digitalno trgovino in čezmejno trgovino. Hkrati pa potrebujemo sistem zaščite za to trgovino in Evropska unija mora zagotoviti, da naši partneri spoštujejo ista pravila in zaveze, ki so jih prevzeli. Eh, go govorila sem o eh, CETI, o TTIP-u, o vseh eh, trgovinskih sporazumih, o katerih se pogajamo. EU mora eh, izkoristiti te trgovinske dogovore. Hkrati pa moramo odločno nastopiti zoper dumping in nepoštene prakse, pa tudi korupcijo, zlasti v eh, revnejših državah. V končni fazi lahko trgovinske sporazume uporabimo za boj proti revščini in korupciji hkrati. In zaradi tega želimo tudi mi dati eh, prispevek temu poročilu in upam, da bomo dobro sodelovani. Sedaj pa za EKR, gospod Daniel Deltan. Eh, hvala lepa poročevalki in poročevalcem v senci. Tudi jaz sem pripravljalec mnenja za IMKO. Eh, vendar jaz se bom sedaj osredotočil na prestojnosti Libeja. Eh, torej EKR eh, pozdravlja cilj komisije, da olajša mednarodno digitalno trgovino. To je seveda področje velike rasti in Evropa je največjih izvoznik digitalnih storitev. Mi moramo biti proaktivni, spodbujati inovacije in razvoj eh, digitalne dobe. Eh, to, kar je povedala Grapini, eh, dejansko velja, mi moramo pomagati revnejšim in podobno. Stvari moramo narediti dobro. Torej, kako bomo zagotovili, da bomo uveljavljali pravila za varstvo podatkov posod in hkrati zagotavljali prosti pretok podatkov? Torej, Torej, mi seveda nočemo ošibiti naših pravil za varstvo podatkov, nihče tega eh, noče, hkrati seveda moramo zagotoviti dobra pravila za eh, prosto trgovino, eh, digitalno trgovino. In v sporazumih se ne pogajamo o varstvu podatkov. Zakaj? Ker je to uklesano v kamen. Teh pravil ne moremo spreminjati. In mislim, da se moramo osredotočiti na sporazume o ustreznosti. To je prava pot. Eh, eh, sedaj se pogajamo z Japonsko in mi moramo eh, pooblastiti komisijo, da se sprejme tudi ta sporazum o ustreznosti to bo prava pot, če tega ne bomo naredili, bo do varstvo podatkov izkoristili eh, kot eh, povod za eh, blokado trgovine in s tem bi seveda škodovali potrošnikom in podjetjem v EU. Vendar mislim, da se tu da najti pot, komisija že dela na tem in lahko gremo po poti, ki jo predlaga komisija. Podpiram komisijo in veselim se eh, nadaljnega sodelovanja s poročevalko in poročevalci v Senci. Hvala lepa, sedaj pa za zelene eh, Jean Lambert. Can very much uh, follow up to. Uh... Hvala lepa. No, eh, naj se ne vižem na to, kar je bilo povedano o varstvu podatkov, tudi kar zadeva digitalno trgovino. Mislim, da bi morali določiti nekaj osnovnih načel glede tega, kako se lotiti tega vprašanja, tudi ob upoštevanju ne samo bilateralnih sporozumov, ampak eh, tudi sporozumov v okviru Svetovne trgovinske organizacije, kjer se razpravlja o tem vprašanju. Zato mora Evropska unija imeti svoje stališče glede tega, kako se lotiti zadeve proaktivno, namesto da se samo odzivamo na predloge ostalih. Seveda imamo tudi različne poglede, sploh če govorimo o v vprašanju, kako ravnati z varstvom podatkov. Evropska unija ima tukaj drugačen pristop eh, kot eh, Združene države Amerike v Evropski uniji. Je to temeljna človekova pravica in eh, zato se tudi popolnoma strinjam z gospodom Daltonom varstvo podatkov spravljati v prosto trgovinske sporozume ni prava pot, hočemo nam reč trgovati z drugimi državami, vendar pa moramo zagotoviti, da druge države zagotavljajo enako raven eh, varstva osebnih eh, podatkov kot eh, mi, to se pravi, da ne gre za temo trgovinske izmenjave, ampak izpolnjevanje enakih standardov, kar lahko sežemo v pogajanjih. Ko gre za resolucije glede TTIP-a in TISE, smo v tem odboru povedali, da je treba eh, slediti poti z odločbami o adekvatnosti, o ustreznosti. Mislim, da bi moralo biti to tudi naše stališče vedno moramo imeti horizontalno klauzulo, ki se nanaša na varovanje osebnih eh, podatkov, ki, s katero ne pogujemo ni česar. Gre pa za to, da omenjamo varstvo osebnih podatkov, treba pa je tudi zagotoviti, da ni nekih eh, nasprotujočih eh, si določil glede določanje lokalitete podatkov in zagotoviti ustrezne standarde glede varstva osebnih podatkov, česar pa ne smemo uporabljati in izkoriščati v druge namene kot eh, za varstvo osebnih eh, podatkov. kjer nimamo neke odločbe o treznosti ravni, moramo imeti ustrezne klauzole, ki nam omogočajo trezno ukrepanje. Mislim, da je to nekaj, kar je dokaj sporno kar ni sporno, ker smo dosegli veliko soglasje pri sprejemu ustreznih resolucij, vendar pa moramo to vedno znova ponavljati, tako da bodo naši pogajalski partnerji razumeli naše stališče in ga tudi spoštovali. Hvala lepa, Jan. Ana Gomez. Mislim, da smemo biti naivni in misliti, da je trgovina super, odlična in krasna in da je dobro za vse. Ja, če je to poštena trgovina, ja, če pa ni poštena. Eh, potem eh, bo bogatila tiste, ki so že bogati in eh, naredila tiste, ki so revnejše, revnejše. Zato moramo nekati povoditi, da je vse v zvezi s trgovino čudovito. Ni. Naša naloga pa je zagotoviti, da bo ta trgovina poštena za vse. Vključno za trgovino znotraj Evropske unije. V tem smislu naj povem, da se strinjam mm, s tem, da je varstvo osebnih podatkov ne samo temeljna človekova pravica, temveč ključnega pomena za varnost transakcij. Če želimo spodbujati trgovino, moramo spodbujati varstvo podatkov, kajti v nasprotnem primeru ne bo nobenega zaupanja v trgovinske transakcije. Zato je to ključnega pomena, kot eh, tudi, da gre za temeljno človekovo pravico, za nas vsaj, za druge ne, naprimer za američane že ne. Moje vprašanje za poročevalko in komisijo pa je, ali lahko nadaljujemo za pogovorom o spodbujanju digitalne trgovine, ki je vse bolj realnost v obdobju, v katerem živimo. Če bomo nadaljevali in še naprej ignorirali nevarnosti pranja denarja, ki ga omogoča digitalna trgovina, če bomo ignorirali nevarnost za pošteno odmerjanje davkov, ki je pomembno za našo uh, skupnost, če digitalna trgovina to omogoča, če ne bomo uvedli ustreznih uh, varovalk. Če govorimo o virtualnih valutah, kot je Bitcoin, estonsko predsedstvo in nekateri so zelo zadovoljni z tem, da Estonija zdaj sproža uporabo virtualne valute. Kaj pa je to drugo kot spodbujanje organiziranega kriminala in pranje denarja in eh, goljofanje naših držav za uh, poštene davke? če ne bomo tega regulirali. Kje bomo potem tukaj pri teh blockchainih, fintechih in uh, tako naprej, če ne bomo resno skrbeli za spodbujanje poštene digitalne trgovine? Hvala lepa. Ob 11. imamo glasovanje. Zdaj vzamemo še ATPS e eh, in eh, potem se vrnemo eh, na gospod Mlinar. Gospod Glin. Kaj zadeva prvo vprašanje? Menimo, da bi morali bolje zaščititi pravice državljanov v pogajanjih. To je gospod Junkar 2016 upravljal povedal v svojem govoru glede stanja Evropske unije, ki je rekel, ko je rekel, da varstvo eh, osebnih podatkov ni predmet eh, pogajanj mednarodnih eh, porazumih. Želimo si horizontalno klauzulo, ki omogoča izjemo, ki omogoča popolno spoštovanje evropskega sistema na tem področju. Zato se zavzemamo za uporabo odločb o ustreznosti, kjer ima varuh eh, osebnih podatkov ustrezno vlogo. Kar pa zadeva drugo vprašanje, glede tega, kako smo trenutno vključeni v trgovinska pogajanja. Mm, varuh eh, osebnih podatkov tukaj ni vključen, kadar ni vpliva na osebne podatke, kadar pa gre za vpliv na osebne podatke, mora biti vključen v določenih eh, pogajanjih za mednarodne sporazume eh, so se pogajalci hitro posvetovali z varohom osebnih eh, podatkov in potem je bil sprožen postopek, ampak to ni sistematično ravnanje in varoh ni vedno konzultiran glede tega. Februar 2010 je varoh sprijel vsega, poročilo o lastni, na lastno pobudo glede pogajanj v zvezi z akto v skladu z drugim stavko 41. člena naše uredbe leta 2012 eh, po sprejemu besedila o sporazumu akta je varko vseljnih podatkov na lastno pobudo izdal drugo mnenje. Če gledamo malce malo nazaj, glede konceptnega dokumenta, eh, tukaj eh, ni prišlo do posvetovanja z varohom eh, osebnih podatkov, šlo je samo za informiranje. Neka država članica nas je opozorila na ta dokument, zato bi bilo dobro, če bi zakonodajalci vsega, okrepili vlogo eh, varoha osebnih eh, podatkov eh, pri pogajanjih za mednarodne sporozume, ki vplivajo na to področje. Hvala lepa. Zdaj pa gospod Mlinar, izvolite za zaključek. Hvala lepa. Pred to izmenjavo mnen smo že imeli sestanek z zainteresiranimi strankami. Vidimo, da imamo določene težave, vendar pa ima parlament, po drugi strani tudi velike in teres eh, uveljaviti dobro eh, pozicijo in stališče v pogajanjih. In se že veselim na dobro sodelovanje v prihodnosti. 25. septembra bomo spremljali do 28. septembra, prosimo za predloge sprememb. Glasovanje v odboru INTA bo 22. 23. novembra, ob 11. bomo nadaljevali z glasovanjem. Medtem pa bomo naredili kratek eh, odmor za 10 minut. Prosim, da se voj prinesete glasovalne kartice. Hvala. Uh, Kolegice in kolegi, prosim, da se posedete. Čez sekundu bomo začeli. Gospod predsednik, lahko začnemo? Um, yes, of course we will. Once your colleagues have all... Bomo, ko se bodo vaši kolegi posili. Torej, če enkrat posilite se, prosim, da lahko začnemo. Okay, colleagues, Prav. Začeli bomo z glasovanjem. Imamo dve poročili gospoda Ješka. In sicer bomo začeli z spritim osnutka mnenja za finančno leto 2018, gre za splošni proračun. No, popoletno klepetanje je še vedno v teku, prosim, da s tem zaključite. Ste pripravljeni? No, vi ste pa vedno pripravljeni. It's what? Oh, okay. Uh, okay. Okay, colleagues, everyone's ready. I know some people. Prav, vsi ste pripravljeni, nekateri se želijo hitro začeti, torej bomo to tudi storili. Imamo spremljiv osnutka mnenja za proračunsko leto 2018, točni proračun, poročevalec je gospod Petro Ježek. Začeli bomo z kompromisnim predlogom 1 in amandmajem 1. Besujte, prosim. Vem, da je bilo poletje dolgo, ampak eh, prosim vas, da se vsi zdaj osredotočite na glasovanje. Uporabite svoj prst in ga pritisnite na ustrezni gumb. Konec glasovanja. Sprijeto. Dva aj je naslednji. Kompromis dva aj. Malce ste počasni. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis 2B. Glasujte. Konec glasovanja. Sprejeto. Amadma 11. Glasujte, prosim. Sprejeto enajst. Konec glasovanja. Zavrnjeno, dolgo poletje je bilo. Vsi ste zelo sploščeni. Prvi del 12. manmaja, glasujte prosim. Predlog spremembe 12, prvi del, konec glasovanja. Zavrnjeno. Drugi del 12. manmaja. Glasujte, prosim. Kanec glasovanja. Sprejeto. 13. Glasujte, prosim. Kanec glasovanja. Sprejeto. 14. Glasujte, prosim. Sprejeto. konec glasovanja. Zavrnjeno. 15 glasujte. Konec glasovanja. Sprijeto. Namo 16 glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprijeto. 18 glasujte, prosim. Sprijeto.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 Na manj manj 30. Ne se upravičujem. Ok. Stop for a second. Ok. Amendment 26 eh, glasujte, prosim. Aman ima 26. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Aman ima 27 glasujte, prosim. Aman ima 27 glasujte, prosim. konec glasovanja. Zavrnjeno 28, glasujte prosim. Konec glasovanja. Zavrnjeno 29, glasujte. Konec glasovanja. Zavrnjeno 29. 30 glasujte, prosim. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 31 glasujte, prosim. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Kompromis 4 glasujte, prosim. Konec glasovanja. Konec glasovanja sprejeto. Amandma 39, glasujte, prosim. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Amandma 40, glasujte, prosim. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 41, glasujte, prosim. Zavrnjeno. Konec glasovanja. Sprejeto. 42 glasujte, prosim. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 43 glasujte, prosim. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Zavrnjeno. Amandma 44, glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprejeto. Amandma 45, prvi del. Oziroma drugi del. Prvi del. Se upravičujem. Amandma 45, prvi del. Prvi del. No, danes sem naredil že dve napaki pri glasovanju. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 45. del. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprejeto. Amar ima 45. del. Glasujte, prosim. konec glasovanja. Sprejeto. Amand ima 46, glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprejeto. 48, prvi del. Konec glasovanja. Sprejeto. Sprejeto. 48. Drugi del glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprejeto. Zdaj bomo glasovali v tako spremenjenem besedilu. Glasujte, prosim. Konec glasovanja sprijeto 40 za 9 proti in eh, noben vzdržan eh, glas. In zdaj bomo nadaljevali z splošnim proračunom Evropske unije za proračunsko leto 2018 in sicer z proračunskimi dopolnitvami. Gre za proračunska dopolnila. Zdaj smo pri Libeje 6.24. Glasujte, prosim. see this, 6024. 6024. Yeah. We're voting, sorry, did somebody say what we're voting? No, mogoče ne veste, o čem govorimo. O Libe 6024. Gre za proračunska dopolnila. Še vedno glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Libe 6021. Glasujte, prosim. Konec glasovanja sprejeta. Libe 6001, glasujte prosim. Konec glasovanja. Sprejeta. 6002, glasujte prosim. Konec glasovanja. Sprijeto 6003, glasujte prosim. Konec glasovanja. Sprejeto. 6012. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 6036. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Zavrnjena. 6048, glasujte, prosim. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 6013, glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprejeto. 6014. 6026, glasujte, prosim. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 6032, glasujte, prosim. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 6034, glasujte, prosim. Zavrnjeno. 6034, glasujte, prosim. konec glasovanja. Zavrnjeno. 6037 glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprijeto. 6034 glasujte, prosim. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 6038 glasujte, prosim. 6043. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 6045. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 6018. Glasujte, prosim. Zavrnjeno. konec glasovanja. Sprijeto. 6047. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprijeto. 6025. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprijeto. 6027. Glasujte, prosim. Sprijeto. 6027. Glasujte, prosim. konec glasovanja. Sprejeto. 6030. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis 1. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis 2. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis 3. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis 4. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprejeto. 6020. Glasujte, prosim. Sprejeto. No, no, What about 35? Sorry, colleagues. Se ponovno upravičujem, enega sem izpustil, 6035 glasujte, prosim. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 6020 glasujte, prosim. Z glasovanja. Sprijeto. 6004, glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprijeto. 6005, glasujte. Konec glasovanja. Sprijeto. 6006, glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprijeto sprejeta. 607, glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprejeta. 6014, glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprejeta. 6008, glasujte, prosim. 6008, glasujte, prosim.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 Konec glasovanja. Sprejeto. 6029 glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprejeto. 6023. 6023. 6023. 6023. Konec glasovanja sprijeto. 6042, glasujte, prosim. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 6044, glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprijeto. 6064, glasujte prosim. Konec glasovanja. Sprejeto. 6017 in 6051 sta identična, glasujte prosim. Konec glasovanja. Sprijeto 6050, glasujte prosim. konec glasovanja. Sprijeta. 6016 in 6049 sta identična, glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprijeto in končno glasovanje, poimensko, glasujte, prosim. Konec glasovanja. Konec glasovanja sprejeto 41 za 9 proti in nobenega vzdržanega glasa. Čestitke poročevalcu gospodu Ješku. Najlepša hvala, kolegice in kolegi. S tem smo zaključili z glasovanjem. Imate kaj pod točko razno? Razen, da je konec poletja hvala za potrpežljivost. Naslednji sestanek bo 6. septembra ob 15. Hvala vsem.